malo časa. Danes je bil zahteven dan in komisarju smo hoteli dati nekaj minut več, da bo zbral moči. In zdaj nekaj formalnosti. Če nimate pripomp k osnutku dnevnega reda, štejemo, da je sprejet. Naše zasedanje se prenaša preko interneta in po običajnem postopku. moramo sprejeti zapisnike sej 6. in 9. novembra. Zdaj pa naša glavna tema danes večer. Naj zaželim dobrodošlico komisarju Hoganu ki, Hoganu, ki bo predstavil sporočilo komisije. O tem dokumentu smo že veliko govorili. Dolgo smo čakali na ta 29. november, ko bodo za nami številni postopki, posvetovanja, veliko dokumentov, veliko javnih predstavitev. Hkrati pa so pričakovanja evropskih kmetov in potrošnikov zelo velika. To je kar nekaj milijonov ljudi, če gledamo vse skupaj. Kot verjetno veste, je komisija danes dopovdan sprejela sporočilo. In kar se tiče nadaljnih korakov, se zdaj ne bom spuščal potrobnosti, ampak naj povem takole. Po predstavitvi, ki jo bo podal komisar, bom dal besedo koordinatorjem Potem bo gospod komisar odgovoril na vprašanja in pripombe koordinatorjev. Potem pa bi morali imeti čas za to, da bi prišli do besede še drugi poslanci. Zato, ker nimamo toliko časa, pa besedo kar predajam komisarju. Hvala, predsednik, spoštovani poslanci. V veliko veselje mi je, da imam to priložnost, da lahko predstavim danes sporočilo, ki ga je komisija danes sprejela. Decembra pa bo predstavljeno to sporočilo na svetu za kmetijstvo. SKP je že doživela veliko reform zlati, zlasti leta 2013 in tisti, ki ste to doživeli, boste morda hoteli reči, da ste že vse to videli. Ampak načrt za SKP po letu 2020 je treba razumeti ne kot revolucijo, ampak kot evolucijo. Pomemben je in upamo, da bomo pomagali kmetom in družbi nasplošno. Ko sem prvič spoznal ta odbor oktobra 2015, smo veliko govorili o poenostavitvi. Od takrat imamo že skoraj tri leta izkušenj z izvajanjem te politike in zdaj dosti bolje razumemo njeno kompleksnost. Vemo, kaj deluje in predstavljamo si, kaj ne deluje. In v teh treh letih smo se soočali z težkimi razmerami na kmetijskih trgih, predvsem v sektorjih mleka, sadja, zelenjave in svinine. Komisija je zagotovila več kot 1,5 milijarde evrov dodatne pomoči od leta 2015. Ta sredstva so imela zelo pozitiven učinek za trg, je pa jasno vseeno, da tako financiranje dolgoročno ni trajnostno. Zato moramo zagotoviti drugačen odgovor. Za naš kmetijski sektor moramo zagotoviti trajno prihodnost, vzdržno prihodnost. Vsi se lahko skrin, strinjamo, da je bila SKP zgodba o uspehu Evropske unije. In to velja tako danes, kot je veljalo leta 1962, čeprav so se zelo spremenile okoliščine kmetijske pridola, pridelave. Možnosti politike, da se prilagodi okoliščinam so zagotovile njen uspeh in današnje sporočilo kaže, da se ta politika še naprej razvija zato, da bi se prilagodila današnjim novim izzivom. Kot veste, smo imeli letos javno posvetovanje. 323 tisoč ljudi je odgovorilo in zelo veliko pisnih stališč smo tudi prejeli. In zelo veliko, velika podpora je bila izražena neposrednim dohodkovnim podporam. Večina kmetov in deležnikov tudi meni, da bi morala SKP narediti več na področju podnebja in podnebnih izzivov ter okolja. Tukaj je treba upoštevati napredek in cilj, da dosežemo poenostavitev. Zato bi rad priznal podporo in sodelovanje tega odbora, ki ste vedno stremeli k poenostavitvi in vemo, da smo na poti k krepitvi teh prizadevanj. Odkar sem postal komisar, sem vedno podpiral velik potencial kmetijskega in kmetijsko-živelskega sektorja. Zato je to tudi ena od prednjih prednosti politike Junkerjeve komisije. Ta politika zadeva približno 7 milijonov kmetij ter 44 milijonov ljudi, ki so posredno ali neposredno odvisni od kmetijskega sektorja. Hkrati pa je ta politika pomembna tudi za 500 milijonov potrošnikov, ki jim ta politika zagotavlja prehransko varnost. Če o tem razmislimo, ima SKP neposredno vlogo pri spodbujanju zaposlovanja in rasti na podeželju, ustvarjanje na področju ustvarjanja krožne in bio krožnega in biogospodarskega, biogospodarstva, povezati moramo tudi kmetije z digitalizacijo, hkrati pa je ta politika povezana tudi s politiko migracij in drugimi področji. In eno od področji, kjer je to zelo pomembna, kjer je povezava te politike zelo pomembna, sta okolje in podnebje. Evropska kmetijska politika je povezana oziroma zavezana ciljem trajnostnega razvoja ter ciljem COP21. SKP bo dodala vrednost tako, da bo zagotavljala spoštovanje okolja in podnebja. Komisar Kanjete in komisar Vela sta prepričana, da ta politika prispeva k tem ciljem. Evropska unija si je zavezal, se je zavezala k spoštovanju podnebnih in okoljskih ciljev 2030 in od leta 1990 so se emisije iz kmetijstva zmanjšale za 24 odstotka in to se še nadaljuje z hitrostjo 1,13 odstotka na letja. Kar se tiče ozelenitve, 77 odstotkov obdelanih zemlišč so predmet diverzifikacije pridelka, 14 odstotkov zemlišč pa je razglašenih za zemlišča z ekološkim pomenom. Velik odstotek je tudi zelo občutljivih zemlišč, za katere je, so potrebna posebna pravila. In kljub temu se je izkazalo, da je ozelenitev zelo zapletena politika za izvajanje in zato smo ugotovili, da je treba trenutno politiko ozelenitve nadomestiti z bolj fleksibilnim pristopom, ki bo prinesel več okoljskih in podnebnih učinkov in več poenostanivitve. Ker obstajajo po uniji različni pogoji, menimo, da ena rešitev za vse ni ustrezna v okviru ozelenitve. In zato bomo imeli nov način izvajanja in več subsidijarnosti bodo imele tudi države članice pri iskanju rešitev za okoljska vprašanja. Ne bomo se več znašli v položaju, ko bo Brusel določal, kako široke ali dolge morajo biti žive meje ali koliko dreves mora biti na polju. Države članice bodo same izbrale najboljše prakse. Ampak Ne dvomite, to bo prispevalo k okoljskim zavezam. Nova, novi pogodi, pogoji bodo v prihodnosti veljali za določanje dohodkovnih dopolnil, tako da bodo ti kmetje se odločali za bolj ekološke in podnebne prakse. Komisija bo nadzorovala izvajanje teh praks. Tako kot pri ozelenitvi tudi tukaj ne menimo, da moramo imeti eno rešitev za vse. Zato predlagamo spremembo izvajanja te politike. In cenim, da nekateri imate pomisleke do tega pristopa, kajti danes imam priložnost, da vas nekako pomirim. Na začetku sem govoril o tem, da je ta politika uspešna že več kot 50 let in eden od razlogov za to je, da imamo skupno kmetijsko politiko razvila je dober, no, imamo dober notranji trg, hkrati pa razlike med državami članicami. In tukaj bomo zdaj nekako eh, preoblikovali odnose in odgovornost med podjetji, kmetijami in inštitucijami. Ampak ne bomo zavrli vsega dobrega in slabega. Imeli bomo široka evropska pravila in veliko eh, obsežne nadzore in znotraj SKP lahko v okviru trenutnega pristopa še najdemo nove možnosti. Zato potrebujemo nov pristop, ki bo bolj fleksibilen za države članice, bo omogočal manj birokracije ter omogočal manj administrativnih nalog za kmete. Nov način izvajanja je treba gledati z vidika poenostavitve in modernizacija SKP. Poenostavitev pomeni, da bo politika bolj učinkovita in uporabniku prijazna, hkrati pa bo odgovarjala na nove izzive osredotočena bo bolj na rezultate. Zato moramo natančno določiti cilje politike in ti cilji bodo določeni na evropski ravni. Nov sistem bo zahteval od držav članic ali regij, da pripravijo strateški načrt SKP. To bo zahtevalo predhodno oceno potreb ter določitev ciljev ter ukrepanje za doseganje ciljev in to ukrepanje bo vnaprej določeno in bo vključevalo nevezane dohodkovne podpore, vezane podpore, okoljske ukrepe in drugo. Komisija bo odobrila tak načrt, preučila bo to strategijo na podlagi vseh podatkov in skladnost teh ciljev, ki jih določijo države članice, ter delovanja in eh, financiranja, ki ga določijo države članice, bo preverila komisija. Torej, napredek se bo meril na ravni držav članic. Postopek bo za Evropsko unijo in kmete dosti enostavnejši. Evropska unija bo določila zavezujoče cilje in potem en drug, še nasleden vidik, kjer lahko zmanjšamo zapletenost. Nekatera pravila so še vedno preveč zapletena in nekatere skrbi, da bo, če bo pristop zdaj nekoliko lažji, vseeno povzročil, da bojo države naložile kmetom, preveč obveznosti, ampak komisija bo, ko bo preučila nacionalne strategije, natančno pregledala, kako se izogniti pretiranemu pravnemu urejanju. Birokracija na ravni uporabnika bo zmanjšana, tako da bomo uporabljali moderne tehnologije ter um, računalniške, elektronske rešitve, zato da bomo nadomestili papir. Upam, da sem vas s tem prepričal, da kljub temu, da bomo poenostavili to politiki, politiko, bo pridevnik skupna še vedno ostal veljaven. In eh, potem še ena tema. Zavedam se težav mladih kmetov in tega, kako težko se odločijo za ta poklic. Samo šest odstotkov kmetov je mlajših od 35 let, 55 odstotkov pa jih je starih 55 let ali več. In to je zelo težko. In v reformi iz leta 2013 je bilo uvedeno plačilo za mlade kmete kot dopolnilo. In lani se je, oziroma v zadnjih letih se je skoraj 280 tisoč kmetov kvalificiralo za ta plačila in znesek teh plačil je bil približno 3 milijarde. 177 tisoč mladih kmetov pa prejema pomoč tudi na področju razvoja podeželja. In računsko sodišče je v poročilu pred kratkim ugotovilo, da porazdelitev teh pomoči ne temelji na dobri podlagi, in ugotovilo je, da plačila mladim kmetom v obeh stebrih niso dovolj usklajena in zato bi bilo to treba usmeriti nekako tako, da se bo spodbujalo obnavljanje generacij. In to zahteva sodelovanje med EU in državami članicami. In države članice lahko porabijo inštrumente, kot so obdavčevanje, predpisi o zemljiščih, dedno pravo in tako naprej. EU pa lahko tudi daje različne podpore za mlade kmete. In če bomo skupaj del, delali in zagotovili skladnost med nacionalnimi in evropskimi zahtevami, bomo tako našli odgovor za posebne potrebe mladih kmetov. In potem še ena tema. Nekateri vidijo razdelitev plačil kmetovalcem kot nepravično, nekateri pravijo, oziroma po nekaterih podatkih naj bi 20 odstotkov kmetov prejelo 80 odstotkov plačil, ampak gre za plačila na površino, zato je tako. Ampak to ne pove vsega, to ne pove tega, da 72 odstotkov neposrednih plačil prejmejo kmetje, ki imajo od 5 do 2500 hektarov in to so bolj ali manj družinske kmetije. Polovica vseh upravičencev imajo pa, ima pa kmetije, ki imajo manj kot 5 hektarov. In pravična razdelitev plačil mora biti cilj, ki ga moramo zasledovati. In obvezno določanje zgornje meje plačil lahko upošteva različne dejavnike. tako da bomo plačila lahko usmerili v majhne in srednje kmetije in v tiste kmetije, ki se dejansko ukvarjajo s kmetovanjem zato, da s tem zaslužijo za preživetje. Na zadnje je komisija predlagala obvezno zgornjo mejo in to je bilo zavrnjeno, ampak morda boste zdaj imeli priložnost, da o tem še enkrat razmislite. Ampak vseeno je treba povedati, da leta 2016 je devet držav članic odločilo za, zgorno, eh, za omejitev na vzgor, leta 2017 bo to omejitev uvedlo še deset držav članic. Torej, želimo slediti načelom enakosti držav članic, ne glede na to, ali so velike, majhne z vzhoda ali z zahoda, z juga ali severa. In o tem je govoril tudi predsednik Juncker v nagovoru o stanju v Uniji leta 2017. Čeprav so V EU zelo različni potencijali se kmetje v EU soočajo z, raz, z enakimi izzivi. Zdaj pa bi rad omenil še nekaj tem, o katerih nisem govoril zelo podrobno. SKP lahko pokriva številna področja, kjer lahko okrepi rast in zaposlovanje. Eno takih področjih je biogospodarstvo. Z tega vidika mora SKP okrepiti komplementarno z drugimi politikami, kot je kohezijska politika. Nekaterim je bila zelo vse všeč pobuda za pametne vasi in z veseljem povem, da želimo okrepiti podporo lokalnim oblastem, ki želijo okrepiti pametne vasi. SKP in druge politike skupaj morajo si prizadevati tudi za okrepitev infrastrukture in za uvedbo širokopasovnega internetnega dostopa na podeželju. Potrebe in prispevek podeželja se morajo odražati tudi v raziskavah in inovacijah in SKP bo tudi vključila in raziskave in inovacije za to, da bomo podprli ta področja. Zagotoviti moramo tudi, da bodo vse kmetije imele dobre svetovalne službe, tako da bodo svetovalci lahko pomagali kmetom pri dobrem finančnem načrtovanju, da jim bodo zagotavljali podjetniške nasvete in podobno. Vemo, da imajo potrošniki tudi pomisleke glede trajnostne pridelave, glede zdravja, blagostan, eh, blagostanja živali in tako naprej. Potem so tukaj še vprašanja kot protimikrobna odpornost. In tukaj moramo upoštevati širok pristop, ki upošteva tako zdravje ljudi kot živali. SKP ima pomembno vlogo tudi pri spodbujanju zdrave prehrane, preprečevanju debelosti in zagotavljanju zdrave in kakovostne hrane za evropske državljane. In to je tema, s katero se tudi natančno ukvarjam. SKP bo še vedno osredotočen, tržno osredotočena in nova SKP se ne bo odmaknila od tega cilja. Z veseljem bom odgovoril tudi na vaša vprašanja in veselim se tudi, odgo veselim se tudi odgovora komisije na, ta, na to razpravo in tega, da bo komisija pripravila zakonodajne predloge v letu 2018. Zvoki prehodimo do diskusij, vypovedi. E, Hvala, komisar. Tako, zdaj pa začenjamo z razpravo vprašanja in odgovore. Torej, prosimo, držite se časa, koliko časa imate, dve minute. dve minuti za koordinatorje. Albert Des. Ja, Najlepša hvala, gospod predsedojoči in hvala lepa, gospod komisar. Veseli smo, da ste danes pri nas v odboru in da ste predstavili sporočilo, na katerega smo vsi težko čakali. Z vami se strinjam, da pri uh, spremembah uh, v skupni kmetijski politiki ne sme iti za revolucijo, ampak zgolj za popravke, kjer so ti potrebni. Vidim, uh, da ste podali nekaj smiselnih predlogov. Kot uh, parlament bomo te predloge še dopolnili in uh, upam, da se bomo s tem dokumentom lahko zelo intenzivno ukvarjali. Uh, skupna kmetijska politika je bila ena izmed eh, temeljev evropskega združevanja. Jaz sem eh, začel eh, svojo politično pot nekako za skupno kmetijsko politiko in tako eh, spremljam to skupno kmetijsko politiko od samega začetka, ona pa spremlja mene. Nekoliko sem skeptičen zaradi tega, ker dajemo preveč pristojnosti državam članicam. Gre za skupno evropsko kmetijsko politiko. In eh, če bo več eh, področji v pristojnosti držav članic, je potrebno paziti tudi na eh, izkrivljanje konkurence med državami članicami in znotraj držav članic. V svojem kratkem prispevku pa bi rad opozoril tudi na to, da se vedno znova omenjajo sredstva, ki jih namenjamo za kmetijsko politiko, 40 odstotkov, ampak povsem odkrito moramo povedati če eh, bi eh, vse eh, tako obračunali, kot se to obračunava v Evropski uniji, potem bi lahko rekli, da evropski kmetijski politiki namenjamo en odstotek. In en odstotek, to je povsem upravičena vsota za zdravje naših državljanov.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 Hotel sem povedati, da je tukaj gospa Širhuber, ki je bila naša članica prej. Hvala, da ste prišli k nam. Povedi, da je z nami predsedujoči komisiji budžetovej, pan posel Artui. Vitame pana posla bardzo srdečne in prehodimo. Tukaj je tudi gospod Artui, predsednik odbora za proračun. Veseli smo, da ste z nami. Zdaj pa gospod Andrew. Hvala lepa, gospod komisar, za vašo predstavitev. V dveh minutah, čisto na kratko, eh, bom navedel, navedel nekaj točk iz vašega sporočila. Poenostavitev, prva točka. Strinjam se z vašo novo vizijo. Potrebujemo skupno eh, vizijo reforme in eh, dobro razlikujete med posameznimi cilji eh, in pravite, da želite ustrajati pri, nastom, pri načelu skupne kmetijske politike, vendar pa bodo razlike pri izvajanju, pri ukrepih, ki bodo sprejeti v ta namen. To se mi zdi eh, zanimivo. Mogoče bi lahko to še nekoliko pojasnili. In sedaj še čisto na kratko o okolju, podnebju in eh, zdravju eh, ter eh, drugih podobnih eh, temah. Postavljate kmetijstvo v središče družbe. Seveda kmetijstvo je zelo pomembno, enako velja tudi za zaposlovanje. Veselim me, da eh, nismo za manj eh, delali eh, na področju podeželskega razvoja, kajti tudi to ste povezali skupno kmetijsko politiko. Potem pa je tukaj vprašanje trga. Tukaj me zanima, kaj se bo pravzaprav spremenilo. Zdi se mi, da nič. In sprašujem se, kaj bo z volatilnostjo. Edino. Eh, kar ste eh, ponudili eh, za rešitev tega problema, je področje urejanja zakonodaje. Mislim, da bi bilo, bilo potrebno v to še poglobiti. Govorili ste tudi o proizvodni mleka. Potem pa nadomestila za mlade kmete, za vse države članice, to je seveda pomembno in še 30 eh, sekund eh, za migracije, to je seveda zelo pomembno eh, in pa kohezija. Eh, pomembna je tudi eh, sosedska politika, eh, kmetijska politika je namenjena predvsem podeželskim območjem, mislim pa, da bo treba vsa ta področja nekoliko bolje povezati, da zagotovimo kohezijo. Hvala lepa. Gospod Nikolson. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. In, uh, naj najprej povem, da pozdravljam sporočilo Evropske komisije to sporočilo ponuja sektorju možnost, da se poglobi v predloge in zato se vam zahvaljujem. Ampak, eh, gospod komisar, dobro veste, da ni pomembno, eh, kako začneš, ampak kako zaključiš. Tako da bomo pozorno spremljali, eh, kaj se bo dogajalo, kajti spomnim se še. Eh, Eh, zadnjih dogodkov pri preoblikovanju skupne kmetijske politike. Eno vprašanje, ki ga ne bomo morali, mogli kar odpraviti, je vprašanje proračuna. In kot vemo, bo mm, Brexit imel resne posledice za proračun Evropske unije. Če tudi naj bi 40 milijard prišlo eh, iz Združenega kraljestva, eh, bo tole v majhno pomoč. Torej, mislim, da se bo ta črna luknja le še povečala in zaradi tega bomo kmetijstvo še pod večjim pritiskom in pa nadzorom. Pozdravljam tudi vaše pripombe glede eh, bruselskega umešavanja. Včasih eh, se Brusel res eh, umešava ampak uh, pogosto uh, gre bolj za tolmačenje nacionalnih politikov, za tolmačenje bruselske zakonodaje in pa izvajanje te zakonodaje v državah članicah. Pogosto je to problem. In uh, priznati moram, da uh, Združeno kraljestvo sicer zapušča Evropsko unijo, ampak uh, agroživilski sektor uh, mora ostati močan tako v Združenem kraljestvu, kakor tudi v Evropski uniji, tudi po odhodu Združenega kraljestva. Dejali ste, eh, da kmetijstvo prispeva tudi k varstvu okolja. Mislim, da to pogosto spregledamo. In e, ljudje se bodo spopadli številnimi težavami v e, prihodnosti. Strinjam pa se tudi z Albertom glede odstotka proračuna, ki ga namenjamo za kmetijstvo. To je izjemno pomembno. Spomnim se, kako zelo dolg je bil zadnji postopek sprememb. Ali torej menite, da eh, boste eh, lahko našli sporazum eh, v časovnici, ki ste si jo zadali in opravičujem se, če ne bom mogel ostati do konca tega sestanka, kajti imam še druge obveznosti. Hvala. Gospa Miller. Gospod komisar, najlepša hvala za vašo predstavitev. Eh, lahko eh, razumem, eh, da želite podati cilje na evropski ravni, da želite zastaviti okvir, da želite modernizacijo, poenostavitev, možnost soodločanja, eh, da želite zagotoviti manevrski prostor za države članice. To vse zveni zelo lepo, ampak pri tem se mi zastavlja vprašanje, če pomislim recimo na svojo domovino. Eh, v kateri je vse eh, izjemno zelo, eh, vedno zelo zapleteno, če ni to povezano s še večjo ogroženostjo skupne kmetijske politike. Zaradi tega lahko pride tudi do nelojalne konkurence, kajti vidimo, kakšne standarde imajo določene države članice. Eh, na področju prehrane, živali in tako naprej. Torej, zares lahko pride do velikih razlik. Kako nameravate zagotoviti, da ne bo prišlo do izkrivljanja eh, konkurence, izkrivljanja trga znotraj Evropske unije? Eh, dejali ste tudi, da želite ukrepiti majhne in srednje velike podjetja, glede tega se vsi strinjamo, ampak govorili ste tudi o tem, da naj bi podporo dobili le resnični kmetovalci. Eh, koliko je takšnih, ki imajo recimo 40 eh, glav živine in potrebujejo dodatno podporo. Znotraj Nemčije vidim velike probleme z izvajanjem tega načela. In potem eh, še ena prošnja. Govorili ste o dobrem počutju živali. V Nemčiji smo si lahko ogledali odajo 37 stopinj zimno 20 krat. Govora je bilo o prevozu živine ali eh, številke, ki so bile predstavljene, eh, ustrezajo resničnosti ali eh, so pogoji prevoza res tako ekstremni, kakor je bilo to prikazano v tej dvorani, v tej odaji. In če že v Evropi ne moremo zagotoviti, da bi se spoštovala zakonodaja o dobrem počutju živali, potem ne smemo več odobriti nobenega prevoza živali v tretje države in eh, tudi ne moremo dovoliti eh, da bi prišlo do zakola izven Evropske unije. Torej tudi to je naloga eh, Evropskega komisarja, tudi to je del varstva kmetov. Tukaj gre za velika podjetja, ki kršijo različne standarde. Naslednja govornica, gospa Sedra, hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod eh, Hogan, eh, predstavili eh, ste zgodbo o uspehu. Za koga je to zgodba o uspehu in kje natančno? Od leta 2003 in potem od leta 2013 je izginilo več majhnih in srednje velikih kmetij, torej ne moremo ravno govoriti o zgodbi o uspehu, ko gre za reforme. E, potem pa e, se kmetje e, tudi vedno bolj starajo. Torej prišlo je do velikih demografskih sprememb na kmetijskih območjih. Govorili smo že o posledicah v Galiciji ali pa kje druge v Španiji, potem so tukaj naravne nesreče, kot recimo požari. In tudi to vpliva na skupno kmetijsko politiko, e, na cene in na težave kmetov, ki morajo preživeti iz leta v leto. Gospod Hogan, e, vse skupaj vendarle ni padlo z neba. Kritično moramo oceniti, e, kakšni so učinki skupne kmetijske politike in kaj smo pravzaprav povzročili za to skupno kmetijsko politiko. Imamo občutek, da še zmeraj poskušate poskrbeti za to, da bi Eh, Evropa nahranila svet. Eh, in eh, to je zapisano tudi v tem sporočilu. Dejali ste, da je Evropska unija največja izvoznica kmetijskih proizvodov na svetu. Več trgovine in večja udeležba pri prehrambeni verigi bi še povečala delež Evropske unije in to naj bi zadostilo tudi potrebam srednjega razreda. Kako pa je to povezano z solidarnostjo? Ali bodo naši kmetje sedaj hranili države v razvoju, se, se morajo tudi te države razviti. Res ne razumem, kako je to povezano z solidarnostjo. In poglejmo si, kaj se dogaja v sredozemlju. Pa še tole. kmetijstvo v Evropski uniji in večja liberalizacija. Eh, več bo liberalizacije, višji bo izvoz, nižje bodo cene. Torej, moje vprašanje je, kaj boste storili? Kaj boste storili, da bomo končno, končno imeli instrumente za to, da zagotovimo pravične cene? In sedaj že prehajam k zaključku. Zares mi eh, zmanjkuje besed kaj se dogaja? Vse imam še časa, ne? Manjka mi nekaj ključnih besed, eh, dostojne eh, cene, eh, dobro počutje živali, podnebje, okolje, to mora biti v središču močne kmetijske politike v javnem interesu. Najlepša hvala. Vas lahko še enkrat prijazno povabim da se držite časa za govor. Gospod Hojsling, gospod komisar, dolgo sem vas poslušal, ampak še zmeraj ne vem, kaj pravzaprav želite. Naslovi v nemških medijih danes eh, pravijo, eh, evropski komisar eh, želi eh, ponovno nacionalizirati kmetijsko politiko in želi odpraviti preglede. Je to res eh, vaša politika, če menite, da bomo z renacionalizacijo opravili, odpravili birokracijo? Eh, potem se lahko strinjam z gospod Miller, to bo vse skupaj še bolj zapletlo. Še posebej, če bomo toliko pristojnosti prenesli na raven eh, držav članic. Imamo 28 različnih držav in 28 različnih načinov izvajanja te skupne kmetijske politike. Tako da na koncu se sploh uh, vsega skupaj sploh več ne bomo mogli povezati. Seveda moramo določene zadeve v drugem stebru prepustiti državam članicam, ampak jedro mora ostati evropsko. Identificirali ste številne cilje, ampak eh, enega cilja, eh, ki je bil v središču prejšnje reforme, sploh niste omenili, namreč eh, kmetijstvo prijazno okolju. Eh, gre za izgubo uh, biotske raznovrstnosti in tega danes sploh niste omenili. Dejali ste, da je kmetijstvo že prijazno okolju. Ja, ne vem, meni se tukaj uh, postavlja vprašaj. Mislim, da se bo tukaj moralo še veliko spremeniti. Eh, veliko ste govorili tudi o digitalizaciji. Ja, seveda, ampak to ne more biti edini odgovor. Eh, torej, eh, digitalizacija ne more biti nov odgovor, to je lahko del eh, rešitve. Potem pa ste govorili tudi o zgornjih mejah. A je to sedaj v vašem predlogu ali ne? V vašem predlogu sem videl le nekakšno majhno omembo tega. Torej, eh, manjkajo uh, konkretni načrti. Kaj natančno vi želite doseči, gospod komisar? Eh, z tem dokumentom bomo naše kolege v parlamentu težko prepričali, da bo skupna kmetijska politika še naprej tako pomembna, kot je bila doslej. Zato boste morali storiti več. Gospod Cula. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospod komisar, ko sem prebral naslov vašega sporočula, um, sem uh, bil presenečen, ko sem videl skupaj uh, dve besedici, namreč uh, prehrana in pa kmetijstvo. Uh, in uh, slišati je bilo veliko predlogov, da bi skupno kmetijsko politiko spremenili v skupno uh, kmetijsko in pa uh, prehransko politiko. Uh, Ampak, ko sem prebral vaše sporočilo, pravzaprav o prehrani nisem našel prav veliko, oziroma na to temo ni bilo napisanega nič. Večkrat pa sem uh, opazil, eh, da Evropska unija nima ustrezne strategije eh, za prehrano uh, in da ne počne dovolj, da ne bi bila odvisna od uh, tretjih držav uh, za uh, osnovni življenski vir, govorim o uh, hrani kako eh, bomo torej ukrepili produktivnost, eh, pri tem pa omejili eh, učinek na okolje. Te strategije nimamo in glede na to, kar sem prebral, je tudi nikoli ne bomo imeli. Pristop, ki ste ga izbrali, je. Poglejmo, kaj želijo potrošniki in jih zadovoljimo. Ja, ne vem ali bo ta pristop rešil težave z prekomerno težo, z prehranskimi odpadki in zavrženo hrano in tako naprej. E, mislim, da potrebujemo strategijo, strategijo, ki bo poskrbela za ozaveščanje državljanov in ki bo vsebovala ukrepe, ki bodo služili temu projektu. Brez strategije. Eh, bomo imeli le eh, nekaj načrtov, eh, izvajanje pa bomo prepustili interesom velike industrije. Torej, gospod komisar, sprašujem vas, ali želite skupno kmetijsko politiko za državljane ali za uh, velike mednarodne koncerne? Hvala lepa, naslednji govorec. Gospod Vazo moram uh, povedati, uh, da sem pretresen zaradi predlogov nekaterih, uh, kot je recimo gospod Des, ki želi prenesti pristojnosti držav članic na uh, evropsko uh, raven. Um, leta 2016 je prišlo do reforme skupne kmetijske politike, Eh, in zaradi tega so propadla številna eh, podjetja in eh, zmanjšal se je tudi izvoz in to je rezultat vaše skupne kmetijske politike. In za vašo predstavitvijo niste pokazali razlik med državami članicami. Tukaj so države z vzhoda in na eni strani pa Francija na drugi strani, poleg tega pa še tretje države, kot recimo Ukrajina. Eh, nimamo pravega eh, finančnega nadzora in to je nespremljivo za kmetovalce. Naj spomnim na škandal v določenih državah Merkosurja, s katerimi se pogajate eh, o trgovinski pogodbi. Če želite zagotoviti zdravo hrano, potem se ne smete pogajati o prosto trgovinskih pogodbah. Eh, poleg tega naj bi kmetijstvo zagotavljalo tudi delovna mesta na podeželju. Ja, ja, ampak spet samo v enih državah. Eh, že desetletja vaša eh, politika vodi v veliko koncentracijo kmetijskih obratov in zaradi tega so bila izgubljena številna delovna mesta v Franciji. Vprašanje, ki se ga zastavlja, je, kaj želite doseči z vašo politiko na področju migracij. Eh, kajti vem, da že obstajajo ideje, da naj bi eh, priseljence naselili na eh, podeželskih območjih. Hvala lepa. Zgodnje. Najlepša hvala. Kot sem že napovedal, bom prosil komisarja, da odgovori na vprašanja in pa pripombe koordinatorjev, potem pa bomo začeli z drugim krogom naših vprašanj in takrat bodo na vrsti tudi drugi poslanci. Aha, pa še nekaj. Imamo tudi goste v tej dvorani. Gospode Castro jih je povabil. In pa gospa McGuinness. Prisrčno vas pozdravljam. Sodelujete pri zelo zanimivi in pomembni seji Evropskega parlamenta. Še enkrat prisrčno dobrodošli. Sedaj pa dobi besedo gospod komisar. Hvala lepa gospod predsedujoči. Cela vrsta govorcev, tudi gospod eh, Des, eh, je govorila o eh, novem pristopu in o potrebi potem, da obdržimo trenutno skupno kmetijsko politiko na evropski ravni. To je vsekakor bil moj namen. Evropska komisija in Evropska unija bosta določili cilje, tako kot ste to počeli doslej, cilje skupne kmetijske politike države članice bodo predstavile predloge o tem, eh, kako doseči te cilje. Eh, potem bomo eh, pripravili kazalnike za merjenje uspešnosti in zagotovili bomo tudi izjavo o zanesljivosti, tako da bomo ustrezno ravnali z sredstvi naših davkoplačevalcev. Eh, to so instrumenti, eh, ki jih imamo in ki smo jih v veliki meri uporabljali v letih 2015 in 2016 in te instrumente bomo uporabljali še naprej. Če jih ne omenjam izredno v svojem sporočilu, eh, to ne pomeni, da bodo enostavno izginili. Poleg tega pa ste dejali, da je pomembno, da ohranimo dimenzijo skupnega pristopa k kmetijski politiki. Vsekakor bo Evropska komisija zagotovila, da ne bo prišlo do nalojalne konkurence in da bomo zaščitili notranje trg. Zastavljeno eh, je bilo tudi zelo pomembno vprašanje eh, in sicer eh, upravljanja tveganja. Seveda želimo zagotoviti stabilnost za kmetovalce in to smo storili tudi v uredbi o omnibusu. Tukaj gre za dodatno zaščito za proizvajalce v okviru eh, zakonodaje za področje konkurence in zagotovo si bomo ogledali tudi možnosti ukrepov eh, za soočanje z volatilnostjo eh, cen, zanihanje na trgu. Poleg tega pa se moramo seveda odzvati na posledice podnebnih sprememb, potrese, poplave, suše vse eh, te teme seveda ne bodo enostavno izginile in zaradi tega bo potreben specifičen odgovor v obliki finančnih verov, pa tudi v obliki zakonodajnih instrumentov, tako da se bodo lahko države članice uspešno soočile s tem. Politika razvoja podeželja je bila zelo učinkovita v tistih državah, eh, ki so se soočile z naravnimi nesrečami. In hitro smo lahko spremenili eh, posamezne postavke in zagotovili dodatna sredstva za kmetovalce in druge, ki so se znašli v težavah na podeželskih območjih. Eh, je pokazala, da smo lahko izjemno učinkoviti in to se je pokazalo v Španiji, Italiji in pa eh, na portugalskem, še prav posebej. Gospod Nikolson, vem, eh, da ste spremljali številne reforme. Gospod Nikolson je moral oditi na sestanek. Seveda, kje bomo končali, to je seveda odvisno od obeh so zakonodajalcev. Mi lahko gradimo na načelih in predlogih, ki jih imamo. Gradimo na uh, omnibusu. Uh, dobra volja, ki so jo vse tri inštitucije pokazale pri omnibusu, je dober eh, primer za to, da lahko dosežemo hiter napredek, če obstaja eh, dovolj politične volje in na tem bomo gradili. Eh, proračunske možnosti so vsekakor eh, težavne, ampak. Eh, Težko govorim o finančnem okviru skupne kmetijske politike, eh, preden je sprejet eh, večletni finančni okvir. Seveda eh, računam na vašo podporo za dobro finančno podlago za skupno kmetijsko politiko in vem, da si za to že prizadevate. Če eh, bomo lahko pripravili zakonodajni predlog junija 2018, mislim, da imamo dobre možnosti, da dosegamo, dosežemo rezultate že pred novimi evropskimi volitvami. To eh, je vsekakor vaša želja. Ampak glede na to, da tukaj ne gre za obsežno reformo, kot je bila reforma leta 2013, mislim, da bomo lahko eh, oblikovali predloge, ki bodo pomenili razvoj, ne pa revolucijo kot leta 2013. In mislim, da postopek ne bo trajal tako dolgo kot eh, v zadnjem primeru. Takoj bomo eh, začeli z delom, eh, ko bo objavljen zakonodajni predlog. Gospa Miller, omenili ste dobro počutje živali. Sedemkrat je to omenjeno v sporočilu. Torej mislim, da smo zares pokazali, da menimo, da je ta politika pomembna. In nič ne vem o vaši eh, televizijski odaji. Eh, ampak eh, Evropska unija eh, si prizadeva, da bi se soočila z eh, temi pomembnimi vprašanji. To počnemo tudi v okviru programov za razvoj podeželja in zagotavljamo možnosti državam članicam, da se zauzamejo za dobro počutje živali. To je seveda v pristojnosti mojega kolega gospoda Androkajtis, ampak vem, da se na tem področju močno prizadeva. Potem pa razlike v politiki. To obstaja že v obstoječi politiki. Enoten pristop. Uh za vse eh, ne odseva razlik, ki se pojavljajo v Evropski uniji z 28 državami članicami. In zaradi tega eh, smo eh, dali možnost za razvoj predlogov prilagojenih posameznim državam članicam z namenom izpolnitve ciljev v Evropski uniji. Kmetovalci na Irskem zagotovo potrebujejo drugačne rešitve kot kmetovalci v Grčiji, še prav posebej na določenih političnih področjih. Torej, Eh, priznati moramo, da obstaja raznolikost v Evropski uniji in uh, zaradi tega potrebujemo tudi prošnost za države članice, da se lahko prilagodijo uh, specifičnim okoliščinam. Tisti, ki spadajo v skupino aktivnih kmetov, so tudi kmetje, ki se za s tem ukvarjajo kot eh, z dejavnostjo za določen čas. In to se odseva tudi eh, v eh, politiki za podeželski razvoj. In seveda ne bomo razlikovali med obema kategorijama, poln delovni čas ali pa, ali pa delen delovni čas. Obe kategoriji spadata v kategorijo aktivnih kmetovalcev. Zagotoviti želimo sredstva tistim, ki jih bodo najbolj potrebovali. Eh, omenil sem mlade kmetovalce, gospa Senra, večkrat v svojem sporočilu. Tukaj odgovarjam na vašo zaskrbljenost glede mladih kmetov. Želimo zagotoviti eh, vnaprej določena sredstva za mlade kmete, eh, tako pri upravljanju kmetijskih zemljišč, kakor tudi v trenutku, ko mladi kmetje podedujejo kmetijo. Razmisliti moramo o tem, kako bi lahko zagotovili večjo evropsko pomoč in uh, podeželski razvoj oziroma politika na tem področju je predvsej pomagala v Španiji in na Portugalskem, kajti hitro smo spremenili eh, naše politike in tako smo se lahko odzvali eh, na krizo, ki so jo povzročili gozdni požari. Seveda pa si moramo gledati tudi področje okoljske politike, kako uh, se ta odraža eh, pri upravljanju gozdov v gozdarski politiki. Zagotoviti moramo tudi možnost, da se bodo živali pasle eh, ob eh, vznožju dreves, tako da ne bo prišlo do eh, požarov samo zaradi tega, ker neustrezno upravljamo z gozdovi v Evropski uniji. Ne vem, kolikšen vpliv lahko imam na cene, ampak eh, cene so se povišali za 50 odstotkov v večini držav in mislim, da se je isto zgodilo tudi v Španiji. In v času krize eh, je bilo namenjenih 300 evrov na hektar v obliki pomoči. In uh, To so dejstva. Vem, da ste proti trgovini in eh, vem, da se glede tega ne bova nikoli strinjala, ampak moram vam povedati, da eh, delujemo eh, v skladu z solidarnostjo, ko gre za sodelovanje z Afriko. Pri vrhu v valeti med Afriko in pa Evropsko unijo smo prvič dejali, da bi lahko kmetijstvo prispevalo k eh, rešitvi vzrokov za izseljevanje iz Afrike. Države eh, v razvoju imajo možnost, da izvažajo svoje izdelke v Evropsko unijo. Včasih imajo sredozemske države, sredozemske države s tem težave. Eh, in 3,5 milijona uh, prihaja eh, uvoza v Evropsko unijo ravno iz afriških uh, držav. Vem, da to morda povzroča določene države v Španiji in na portugalskem, ampak to je naša politika. In v Nairobiju leta 2015 smo odpravili vse subvencije za to, da bi pomagali Afriki in pa manj razvitim državam. In Evropa je pri tem odigrala vodilno vlogo. Če bi si pribrali dokument, bi videli, da je vse to vključeno v dokument, čeprav ste dejali, da tega ni. Gospod Hojsling, vi očitno tudi niste prebrali tega dokumenta. Kajti, če bi ga prebrali, potem eh, bi videli, eh, da eh, sem zapisal, da tukaj ne gre za renacionalizacijo kmetijske politike. In če je bilo to napak predstavljeno v nemških medijih, boste lahko to napako jutri popravili. Imamo zelo visoke ambicije tudi, kar zadeva okolje in pa podnebje. Odkar sem prišel sem kot komisar, je bilo eh, veliko eh, tistih, ki so, predsta, ki so se prituževali zaradi zapletenosti politike, kmetje, eh, države članice, računsko sodišče, pa tudi številni poslanci. Eh, šlo je za izvajanje okoljske politike in nihče mi ne more reči, da okoljska politika, ki jo trenutno izvajamo, dosega cilje, ki ste si jih zastavili leta 2013. Torej, gledati si moramo, kako bi lahko zadeve storili drugače in to tudi počnemo. Karkoli počnemo sedaj, očitno ne deluje. In eh, seveda eh, lahko gredimo na eh, strokovnem znanju Nemčije in pa drugih držav članic eh, in na ta način vplivamo na izvajanje eh, Eh, okoljske politike. Ta pa mora biti prilagojena nemški eh, situaciji, pa tudi grški situaciji in eh, situaciji v drugih državah članicah. Torej potrebujemo izkušnje iz držav članic. Evropska unija bo seveda morala ratificirati vse programe iz držav članic, kajti želimo skupno kmetijsko politiko, ki te bo temeljila na eh, ciljih eh, in na ukrepih in na rezultatih. In potem biotska raznolikost, to je posebej omenjeno v dokumentu, eh, ki sem ga predstavil. Na strani 24 recimo je zapisano, da potrebujemo bolj zdravo hrano, da želimo zmanjšati težave za prekomerno težo in pa z neustrezno prehrano vsi, eh, ki ste si natančno prebrali dokument, bi lahko v njem našli vse odgovore na vprašanja, ki so bila danes zastavljena. Tudi jaz mislim, da potrošniki želijo visoko kakovostno hrano. Eh, in to nameravam tudi zagotoviti. Seveda eh, pa moramo imeti tudi možnost, da izvozimo nekaj izdelkov izven Evropske unije. To ustvarja številna delovna mesta, to uh, prinaša seveda dobiček in uh, veliko uh, podjetij oziroma veliko kmetij ne bi moglo preživeti brez izvoza. Zaradi tega moramo tudi to vključiti seveda na odgovore način in to je pomembno tako uh, za podržalske skupnosti, kakor tudi za kmete. Eh, in potem eh, še eh, očitek, da dajem več pristojnosti državam članicam. S tem želim zmanjšati pritisk, strah pred inšpekcijami, ki so ga imeli kmetje. Nekateri so se resnično bali inšpekcij, gospod Andrej, gospod Des in številni drugi ste to večkrat omenili, tudi gospod De Castro. Uh, Torej, eh, z svojim sporočilom se odzivam eh, na vašo zaskrbljenost v eh, določeni meri. Želimo zmanjšati število inšpekcij, želimo se pogovarjati z ljudmi na njihovih kmetijah. Mislim, da je to korak v pravi smeri. Na to morate gledati na konstruktiven, konstruktiven način. Govorili ste tudi o vzrokih za migracije. Če lahko uporabimo. Eh, tehnologijo eh, in pa eh, dosežke iz Evropske unije in pomagati afriškim državam, potem se moramo zavedati, da 60 odstotkov prebivalstva v Afriki je odvisnega od kmetijstva in pomagati jim moramo, da bodo lahko ostali v Afriki, ne pa da prihajajo v Evropo. In ravno zato gre pri skupni kmetijski politiki. Vem, da se politično z mano glede tega strinjate in računam na vašo podporo. Bardzo dziękuję. Zgodnje z zapovedjo prehodimo do vypovedi. Hvala lepa. Kot smo napovedali, nadaljujemo z naslednjim krogom vprašanj in odgovorov. Enominutni bojo. Grazie. <clears throat> Grazie. Gospode Castro. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod komisar. Še prav posebej vam uh, moram zaupati, da sem jaz prebral dokument. In eh, zaradi tega nisem zaskrbljen, tako kot drugi kolegi, da bo prišlo do eh, ponovne nacionalizacije kmetijske politike. Dejali ste, da je skupna kmetijska politika zgodba o uspehu in jaz se z vami strinjam vendar pa ni nobenega dvoma, da so številni eh, kmetje nezadovoljni. In številni kmetovalci v Združenem kraljestvu so glasovali za Brexit, tudi zaradi zapletenosti skupne kmetijske politike. In če vaše sporočilo pomeni, da se bo to spremenilo, če eh, se bo Evropa spremenila iz Evrope kazni v Evropo v spodbud, Eh, iz, eh, v Evropo, ki bo eh, podpirala trajnostne in pa okoljske ukrepe in ki ne bo zgolj kaznovala tistih kmetov, ki Evrope ne obogajo, potem je to dobro sporočilo in pa dobro izhodišče. In mi si bomo prizadevali za to, da se bo to sporočilo spremenilo v novo evropsko kmetijsko politiko, v središču katere bodo kmetje s kolegom Albertom Desom in pa Mišelom Dantanom smo si prizadevali na področju omnibusa in sicer eh, eh, ravno na teh področjih, ki ste jih tudi vi omenili. Eh, govorili ste namreč o mladih eh, kmetih, o, o boljšem upravljanju tveganja z bolj učinkovitimi instrumenti. Govorili ste o tem, da je potrebno ukrepiti položaj kmetov. Sedaj eh, pa moramo narediti velik premik v tej smeri in mislim, da bomo lahko sodelovali, ampak gospod komisar, ne pozabimo, da smo od eh, predloga o omnibusu potrebovali 15 mesecev eh, za eh, kakršenkoli konkreten korak. Torej, zavedati se je potrebno, da bo zakonodajni predlog predstavljen šele, ko bomo prebavili vse te nove predloge v odboru. Gospod Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Hvala, gospod predsednik, spoštovani komisar. Pripričan sem, da bo nova skupna kmetijska politika pravična in poštena. Zagotovila bo pravične konkurenčne pogoje za vse akterje na področju kmetijstva. Pripričan sem tudi, da bo nova SKP taka, da bo zagotovila pravičen mehanizem oblikovanja cen. Tole je slika litovskih pol danes jesen, letos jeseni. 20 odstotkov pol je izgledalo takole, takole pa izgledajo danes tole je eh, oprema, ki se uporablja na poljih in to tudi dokazuje, da sami kmeti ne morejo rešiti to vrstnih vprašanj brez državne pomoči oziroma brez eh, pomoči Evropske unije, solidarnosti in podobno. Mnogi eh, kmetje enostavno bankrotirajo in ne morejo preživeti. Litovski kmetje, pa tudi kmetje v sosednjih državah bodo gotovo prejeli ustrezno kmetijsko pomoč. In zato mora nova kmetijska politika zagotoviti tudi ustrezen mehanizem za reagiranje v kriznih situacijah. E, Gospod Melo, Portugalska je letos doživela eno najhujših poplav. Priče smo bili tudi grozljivim gozdnim poplavam požarom veliko ljudi je izgubilo življenje, to je škodilo tudi kmetijstvu. Po poplavi je zemlišče skoraj da neuporabno, težko je prehraniti živali. Od aprila potem ni deževalo in če dežja ni, je težko karkoli vzgojiti. Ali predvidevate kakršne koli izredne ukrepe za take izredne situacije? Drugič. glede strateškega načrta za SKP? Ali menite, da ne bi na ta način izkrivljali konkurenco, da bi to vplivalo na notranji trg? Ali tvegamo, da bo SKP postala manj skupna, kot je bila včasih? Pa še nekaj? Ali morda ne menite, da bi vaša nova vizija pomenila večjo kompleksnost, eh, pri izvajanju, pri nadziranju stroškov, pri preverjanjih. Ali ne bi to pomenilo več birokracije za kmete? No, sam sicer podpiram uh, načelo subsidijarnosti, subsidijarnosti. Ali ste lahko bolj specifični tudi glede vprašanja, kako zmanjšati razlike med državami članicami? Zemljače mu viče podsumuje konče i puže ješte po minuti. Ja, bistro eh, ravnate. Pravite, naj uh, povzamem, naj končam, ampak to se nikoli ne zgodi. Zahvaljujem se za ta predlog komisije. Je dobro izhodišče za nadaljne razprave. Vseboje tudi uh, rešitve za probleme, na katere sem že večkrat uh, opozorila. Gre za nujno poenostavitev SKP in pa da, za zmanjšanje upravnih zahtev za kmetovalce. Pozdravljam tudi pristope za porazdelitev uh, podpor. To je uh, Eh, še vedno bistveni del skupne kmetijske politike. Do izplačil pa bo prišlo na bolj uravnotežen način, ki bo tudi bolj pravičen. Tako ne bo prišlo do tega, da bi več del podpor končalo potem v rokah eh, večjih eh, kmetij, ki posedujejo večje površine. Potem je tukaj še vprašanje zgornjih Eh, meja izravnalnih plačil, pa degresivnih plačil, pa podpore za eh, majhne in srednje velike kmetije. Vse to ocenjujem kot zelo dobro. Generacijska prenova, to je tudi predpogoj, da se ohrani razvoj podeželja. To je prednostna naloga. Spet pozivam, da začnemo razlikovati med mladimi eh, kmetovalci in pa kmetovalci začetniki. Še enkrat bi vas spomnila, da ste obljubili, da se boste potrudili, da se bodo uh, um, obresti na kredite zmanjšale v vseh državah članicah. No, potem pa še v okviru pred, eh, fleksibilnosti, ki jo predlagate, me zanima, kakšne mehanizme boste vzpostavili, da bi zagotovili, da bo skupna kmetijska politika zares ostala skupna kmetijska politika Evropske unije. Hvala lepa. Pa pa Dziękuję bardzo. E, panie komisarzu, zupełnie niedawno tutaj na tej komisji omawiali... Gospod Kuźmiuk, chwala lepa, komisar. No, w naszym odboru smo se pogovarli o e, poročilu e, Računskega sodišča za obdobje od leta 2005 do leta 2013. To je obdobje, preden ste prevzeli odgovornost za področje kmetijstva. No, Tam smo prebrali o dveh resnih negativnih tendencah. Prva je zmanjšanje števila kmeti. Poprečje je tisoč na dan. To so običajno družinske kmetije. Potem pa je tukaj še ena negativna tendenca, to pa je staranje kmetovalcev. 80 odstotkov kmetov v Evropi je starejših od 45 let. Če se boste ta dva procesa nadaljevala, potem bo prehranska varnost v Ljubljani ogrožena. Komisar, ali ne menite, da bi morali SKP uporabiti tudi za boj proti takim uh, tendencam oziroma gibanjem? Če pa SKP ne zadoša, bi mogoče morali v ta namen uporabiti še nekaj sredstev iz kohezijske politike. Gospod Karti, hvala. Na strani 14 sem prebral nekaj, kar me je presenetilo, gre za graf, ki kaže razlike med poprečnimi dohodki kmetij v državah članicah in pa poprečnimi dohodki v industriji. Tako kot pri nas doma, recimo, je tako, da gre za eno tretjino, kar prejmejo uh, eh, kmetij. S tem ne boste spodbudili mladih kmetov, da se odločijo za kmetovanje. Nasplošno ne morete na ta način spodbuditi mladih, pa tudi ne ohraniti podeželskih skupnosti. Torej, kaj je potrebno? Treba zagotoviti boljše cene za proizvode, treba je zagotoviti potrebno podporo ljudem, ki jo najbolj potrebujejo. Ugotovili smo tudi, da komisija eh, namerava uvesti kapico od 60 do 100 tisoč evrov. Eh, to je bilo eh, danes nekako slišati. Tako ne bomo zagotovili potrebne enakosti in pa kakovosti, ki je potrebna za SKP. Komisarja sprašujem, ali nas bo boste podprli, da bomo dosegli pravičnost v SKP enkrat za vselej, tako da ne bomo v situacijo, ko majhno število kmetov prejema ogromno plačil, drugi pa se borijo, da uh, povežejo en konec drugim. Gospod Hutema, hvala lepa, hvala za. Uh, vaše poročilo. Sporočilo mislim, da je dobro, gre za zanimivo komunikacijo želel bi imeti politiko, ki bolj temelji na rezultatih. Eh, zakaj menim, da je to pomembno? To, kar imamo zdaj, je ukrep, ki temelji na eh, pristop, ki utemelji na uh, ukrepih, vse se ureje z Brusla, um, nek enoten pristop, ki pa ne ustreza vsem državam članicam. Upamo, da boste zares lahko našli nov sistem, s katerim eh, boste eh, nadomestili navskrižno eh, skladnost in pa zeleno komponento. Tako da bomo dobili nek ukrep, ki bo bolj primeren svojemu namenu in da bo tudi bolje primeren za doseganje ciljev, ki jih imajo kmetje. Želimo pristop nagrajevanja, ne pa kaznevanja. No, moje vprašanje pa je naslednje. Kako upoštevamo izkušnje? oziroma znanje samega kmeta. Na kakšen način se prelaga odgovornost na kmeta, da se dosežejo zadevni cilji. Eh, kajti doslej so, smo mi eh, oblikovali ukrepe, pa, pa vlade, zdaj pa bo kmet tisti, ki jih bo moral oblikovati. Gospa Hazekamp, hvala, eh, komisar Hogan. SKP je povzročila veliko uh, žrtev, tako na področju biotske raznovrstnosti, uporabe gnojil in podobno, tudi uh, na področju industrije, ki se veže na živino. Najprej bi se dotaknila um, dobrega počutja živali. Rekli ste, da ste to večkrat omenili v svojem poročilu, ampak niste pa to prav izredno prebrali ali pa ste morda pozabili omeniti, da če v naslovu recimo ne omenimo dobrobiti živali, to ne zadošča. Imamo tukaj samo par omemb eh, tega problema. Evropske državljane pa to zelo zanima. Ali bo komisija predlagala boljše eh, ureditve v zvezi z dobrobitjo živali?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 Gospod komisar, govorili ste o poenostavitvi in modernizaciji, o tem, da bomo z rezultatov se osredotočili na cilje. Ampak, če upoštevamo zmanjšane proračuna, eh, preložiti izbiro političnih orodij na države članice se mi zdi tvegano. Na evropski ravni se bodo pa samo določali okoljski cilji, kajti to bo pripeljalo samo do razdrobitve, večje razdrobitve enotnega trga. Gospod eh, komisar, pričakovali smo orodja za obvladovanje tvegan, za odziv na krize. Eh, brali ste naša poročila, imeli ste posvetovanje, videli ste poročilo posebne skupine in mi smo pričakovali več ambicij in bolj ambiciozno politiko v prihodnosti. In ne želimo si, da se vsake tri leta uvedajo spremembe, ki prinašajo več težav kot pa rešitev. Želimo si, da bi bila SKP res prava integrirana politika. Na podlagi SKP ne bomo imeli kmetovanja, ki bo evropskim prebivalcem dalo zdravo in kakovostno hrano razočarana sem, ker ni vizije prihodnosti evropskega kmetijstva v vašem dokumentu. Lahko pa pričakujete, da bom prispevala k izboljšanju tega dokumenta. Mocne, mocne slova, pan posel Jana. Ja, vielen Dank. Gospod Jar. Hvala lepa, gospod komisar pristop se zdi privlačen, več eh, fleksibilnosti za, kmetje, eh, za kmete, v cilju smerjeni ukrepi, no, ampak tukaj eh, moramo imeti izpolnjena dva pogoja. Potrebujemo v, v, ustrezne ukrepe, da preprečimo preveliko regulacijo in potem drugič, zakaj ni tako, da bi imeli kar celoten svežen. Um, ukrepov v zvezi z zeleno komponento eh, premaknen v drugi stebr. Na ta način bi pomagali prvemu stebru, eh, kajti bilo bi več manjevrskega prostora za kmete. Kaj pa se zgodi, če se cilj ne doseže? Komu se potem naloži kazen? Državi članici ali kmetu? Razpravljalo se je tudi o pravičnosti. Gre za pravično razporeditev neposrednih Eh, neposrednih plačil, ampak treba je pa upoštevati tudi razlike znotraj držav članic. Recimo, ena država članica lahko dobi 75 eh, evrov na hektar, druga pa 500. Eh, Mislim, da se moram lotiti tudi tega vprašanja. Pa še nekaj, gospod komisar če želimo izboljšati predlog, se je treba spomniti tudi na to, da uh, je uh, bilo prejšnjič tukaj uh, v parlamentu okrog 7000 predlogov sprememb, tako da uh, lahko računate na našo pomoč. No, Moženja števe, pani posel Širhuba, Šajer. No, mogoče tega ne bo toliko. Gospa Šrajer. pravzaprav sem zadovoljna eh, s predlogom, ki ga imamo tukaj. Gre tako, kot eh, eh, ko se sestanjajo kmete, nihče se ne strinja z nikomer. Če si pogledamo kmete, ti želijo kmetovati. Treba upoštevati okolje, treba upoštevati uh, dobrobit živali potem biotska raznovrstnost, tudi to je že del eh, nacionalne politike, ki jo upravljajo države. Mene pa zanima, kako bomo to nekako izračunavali v prihodnje, kako bodo ljudje dejansko dobivali denar. 80 eh, odstotkov denarja pravite, da gre 20 odstotkom kmetov. Govorili ste o zgornji kapici do 100 eh, tisoč. No, dejansko je včasih tako, da imamo eno enoto, ki pa je sestavljena iz uh, manjših enot. Kako bomo dejansko de, ta denar skanalizirali do kmetov? Hvala lepa, predsedujoči. Govorite o subsidijarnosti, gre pa za strateške odločitve. Veliko pristojnosti dajete državam članicam govorite o fleksibilnosti ali govorimo tudi o tem, da se bo denar preusmerjal med stebri. Tudi tja, kjer imamo načelo sofinanciranja ali tukaj ne gre zdaj pravzaprav za renacionalizacijo. Države članice, drugič, bodo imele več odgovornosti, uh, morale bodo biti bolj transparentne. Ampak, če ne bodo segle ciljev, kdo bo odgovarjal. Ali bo odgovarjala država članica ali pa bo odgovarjal kmet. Kdo bo kaznovan? Država članica? In če ja, kako? Ali boste odzeli sredstva? Želela bi več informacij na to temo. Poleg tega pa prosim pojasnite, kaj so redistributivna plačila. Potem, ko smo prebrali uh, kakšne so omejitve neposrednih plačil, kako je z manjšanjem eh, plačil, kaj je redistribucija, med kom poteka, med državami članicami, znotraj ne same države članice, nekoliko sem bila zmedena na to temo. No, potem pa še na koncu govorili ste o migracijah. Res je, pred nami so demografski izzivi. Ali menite, da uh, bi morali v okviru regionalnega uh, Eh, razvoja, plačevati denar tudi v neko drugo postavko, postavko za sodelovanje ali bi potrebovali nekaj denarja tudi pod to postavko. Gospod Kalinovski. Hvala lepa, komisar. Z različnih ravni Evropske komisije slišimo napovedi, da naj bi uvedli pogojenost za države članice, ki ima dostop do teh sredstev. No, seveda si lahko predstavljam, da bi to delovalo v nekaterih državah članicah, ampak težko pa uh, bi kmetje plačevali, če recimo ena od vlad krši standarde. Upam, da imate vi podobne skrbi, če že gre za take zamisli. Upam, da boste proti njim. Potem pa še drugo vprašanje. Države članice imajo zdaj na voljo nekaj prožnosti. Namreč sredstva lahko premikajo med stebri znotraj določenih omejitev. Seveda gre za specifične situacije v določeni regiji ali pa državi. Mislim, da je to dobra rešitev, da je dober instrument. Zanima me, Eh, kakšno je vaše mnenje o tem? Veselim se že vašega eh, zakonodajnega predloga. E... Gospa Aguilera. Hvala lepa za besedo. Hvala komisarju. Sporočilo vsebuje nekaj zanimivih stvari. Dobimo pregled nad fazo pridelave proizvodnje. govori se, to, eh, govori se, da bo prišlo do večje subsidijarnosti. Mene pa zanima, kako bo to vplivalo na notranji trg. Imamo sicer pravila skupnosti, med državami članicami pa obstajajo razlike. Zanima me notranji trg in pa možnost sofinanciranja. Tukaj imam pomisleke. želela bi neke vrste strože subsidijarnost. Potem pa je tukaj še vprašanje tržnih orodij. Govorimo o trgu, ne govorimo pa o spremembi orodij, ki se uporabljajo na trgu. Imeli bomo standarde za nepoštene prakse, pravite, ampak tukaj potrebujemo tudi specifičen ukrep v povezavi s tržnimi orodji. O tem nismo prav dosti slišali. Ali boste uspeli obraniti proračun uh, za SKP? Želim, da bi Španija vložila več, da bi tudi naša vlada storila več. Želeli pa bi tudi, da vi prepričate komisarja Oettingerja, da se več denarja posveti SKP. Ne pa ravno obratno da je manj denarja za SKP in pa kohezijsko politiko in socialno politiko. Potem pa še nekaj, ali lahko junija karkoli odobrimo, če nimamo nekega okvirnega proračuna do konca leta 2019. Ali to res lahko potrdimo? Veste, kaj se dogaja z organskim kmetovanjem. Enostavno čakamo. mogoče stvari enostavno niso izvedljive. Euh, hvala predsednik, hvala gospod komisar, hvala za vaše sporočilo. V njem je kar nekaj zanimivih elementov, že večkrat smo naprimer slišali, slišali za primerjavo z okvirno direktivo za vode, ki določa cilje, izvajanje pa prepuščam državam članicam vseeno pa mislim, da imamo legitimne pomisleke. Eni se nanašajo na financiranje, eni pa na izvajanje. V okviru zadnje SKP smo stvari odlično pripravili, ampak ko je bilo treba stvari narediti na terenu, eh, ko so naša besedi bila predelana in ko je bilo treba se soočiti s sredstvi in vse uskladiti, smo videli, da stvari ne tečejo vedno gladko. Torej, mi imamo včasih drugačno perspektivo in izgubili bomo kmetijsko politiko v korist okoljske politike. Zato moramo tukaj dobiti zagotovila, da bomo prepričali, da bo to področje res ostalo kmetijsko področje in potem se mi zdi, da tukaj manjka še odstavek o tem, kar se dogaja v svetu. Če hočemo razmišljati v našem okviru, moramo pogledati tudi, kaj drugi počnejo in številni temu namenjajo več, več denarja. Pri nas pa to ni tako in potem v vašem besedilu ni ničesar, za, ničesar o orodjih v zvezi z eh, post-Brexitom, niti ničesar v zvezi z orodji za spopadanje s krizami. V, eh, torej v vašem besedilu torej o tem ni ničesar. Um, Gospa Maginez, hvala, predsednik, hvala, komisar večkrat je treba prebrati sporočilo, da zajamemo vse podrobnosti. Moje vprašanje je naslednje. Glede osnovnih plačil in pa plačil za zeleno komponento, ali to ostaja, ali prav razumem, da se bo glede zelene komponente odločila država članica. Uh, lahko imamo recimo konzervativno eh, kmetijstvo oziroma kmetijstvo ohranjanja, tako da se ohranja ustrezna prst, ali je to zdaj nova pristop, nov pristop. Eh, pravite, da bodo države članice dobile eh, več odgovornosti. No, mi se vse čas pritožujemo glede komisije, tudi države članice se pritožujejo, da ima komisija preveč nadzora. Zdaj pa pravite, da boste prenesli več odgovornosti na raven držav članic. Zanimivo bo videti, ali bodo države članice ustrezno prevzele to odgovornost in dosegli rezultate. Vprašanje, kako uh, opredelimo pravega aktivnega kmeta, že aktivnega kmeta uh, smo težko opredelili. Kdo bo to opredeljeval? Država članica? No, Gotovo so tukaj tudi tisti, ki imajo visoka plačila, prebrali so uh, ta dokument. Gotovo bodo našli načine nekoga še uh, zaposlili ali pa razdelili um, uh, površino med več. Gotovo bodo našli odgovor. Gospod Srav Santoš. Hvala za besedo. Dobro je videti, da se komisija zavezuje eh, raznovrstnosti, eh, biološkemu kmetovanju, krožnemu gospodarstvu, zaposlovanju in tako naprej. Treba je prilagoditi naše kmetijstvo za izzive v prihodnosti. Je pa tukaj neko vprašanje obvladovanje tveganja. Komisija mora biti sposobna zagotoviti, da ima na voljo ustrezne ukrepe, tako da ne bo prišlo do izkrivljene na trgu, zaradi česar eh, proizvodnja oziroma kritistvo se ne bo več izplačalo. Potrebujemo tudi jasno stališče glede eh, financiranja in sofinanciranja na področju eh, neposrednih plačil. Zdi se, da še nimamo končne različice v tem. Kakšne je vaše stališče v tem, gospod komisar? Na področju razvoja podeželja želimo več komplementarnosti z drugimi politikami Evropske unije, tako da se optimizira uporaba sredstev. Omenja se tudi eh, mehanizem preverjanja na eh, podeželju, tako da vidimo, kakšen je učinek tudi v okviru drugih politik eh, znotraj Evropske unije, kako naj bi ta mehanizem deloval. Pomagamo. Uh, thank you very much. Uh, great to see such a great crowd here. Normally the place is empty. There must be something important happening. Gospod Fanagen, najlepša hvala. Veliko ljudi je tukaj, torej tema je pomembna. Gospod komisar, govori, tukaj so že priložnosti za zgornje meje in ustrezno konvergenco. Ampak ali lahko dosežemo to, o čemer smo govorili prejšnjič? ko smo govorili o poštenem porazdelitvi plačil, podpiranju ekološkega kmetijstva in tako naprej. Če pogledamo to besedilo, kaj bomo naredili za to, da bomo preprečili, da bi se nacionalne države preveč umejava, umešavale v to? Nekatere države, Nekatera okrožja so po starem sistemu dobila zelo veliko dodatnih sredstev za majhne kmetije, za okoljsko vzdržne kmetije in tako naprej, ampak to se potem ni uresničilo. uresničilo. In uh, konvergenca, ki je naj bi trajala do, 200, eh, do leta 2020, po nekat, potem bodo nekateri dobili do 700 evrov na hektar, nekateri pa do okrog 160 tu so vse stvari, ki se dogajajo in kaj boste naredili, da boste to prepreči, preprečili. In ali bo doplačila za zeleno komponento ostala v prvem stebru. In kar se tiče točnosti in dodatnih plačil. Tukaj ugotavljamo, da uh, plačila so plačila na površino. To velja samo za države, ki imajo pavšalna plačila. Na Irskem pa to ne velja, ker smo upoštevali zgodovinske podatke in to, kar so ljudje počeli v preteklosti vse do 30 let nazaj. In torej zanima me, ali bodo plačila za zeleno komponento ostala v prvem stebru in kaj boste naredili, da bodo vlade delovale ustrezno. Že sala naša je zvykle pustala zdržal še to raz, bil prošli. Ne strinjam se z vami, da je dvorana običajno prazna, kadar eh, mi zasedamo. To se je zgodilo zelo, zelo redko. Hvala, predsednik. No, nekaj se mi zdi zanimivega v tem dokumentu. Gre za zmanjšanje birokracije eh, in eh, očitno iščemo nove poti, nove odgovore. Zanimivo se mi zdi, da bi premislili o okoljskih ukrepih, zato se mi zdi, eh, da sva s kolegom eh, Desom že pred sedmimi leti podobno razmišljala, no mogoče se bo do zdaj stvari eh, uresničile. No, dosti krat ste uh, v dokumentu uh, govorili tudi o organizacijah pridelovalcev oziroma uh, gojiteljev. Uh, Eh, tako da je pomembno, da uh, to vrstne programe še nadaljujete. Kaj pa pogrešam? Gre nov pristop pri obračunavanju premij v prvem sto, eh, stebru. O tem ni napisano ničesar. Danes se izplačuje premije, ki so deloma obračunavane na podlagi nekih zgodovinskih uh, izhodišč. Torej, Včasih se je nekaj zgodilo že pred 27 leti, tako da pride do izkrivljanja znotraj državi, eh, držav članic. Tako da eh, ne potrebujemo samo konvergence znotraj, eh, med državami, temveč tudi zbliževanje znotraj držav. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, vous êtes un petit cachotier. Gospod Ferron, najlepša hvala, predsednik. Gospod komisar, Pred enim tednom ste mi poslali dokument SKP 4.2. Danes pa ste prejeli, eh, danes pa smo tudi prejeli tak dokument. Ehm, prej, oziroma, pred enim tednom ste mi poslali dokument brez enega odstavka, ki pa je v bistvu zelo, pomembna, eh, zelo pomemben in zelo političen odstavek uspeh vaše nove SKP je, da boste zdaj upoštevali še priseljence. Mislim, da je to pravi, šte, pravi škandal. Kmete, ki naredijo samomor, hočete eh, nadomestiti z priseljenci. Mislim, da ravnate popolnoma v nasprotju s spoštovanjem ljudi. Nočemo priseljencev in sploh ne na podeželju. no ale sporo pracy mamy jeszcze w rolnictwie. Pan poseł Neków. Ja, na področju kmetijstva bo treba še veliko narediti. Kot razlika v razlika. Hvala. Potrebujemo smernice za to, da bodo kmetje lahko zadeli, vendar pa tukaj imamo različne verzije dokumenta. Prejšnja različica je vsebovala stavek, da mora SKP še naprej zmanjševati razlike med povprečno stopnjo podporo v državah članicah. V tem besedilu pa piše, da SKP mora zmanjševati razlike, zmanjševati razlike med državami članicami, kar se tiče podpore. Tukaj ne gre samo samo za slovnično razliko. Vsi kmetje v EU bi morali prejeti enako sofinanciranje v okviru prihodnje SKP. Vsi smo na enotnem trgu. Vsi spoštujemo isto zakonodajo in ne bi bilo prav, če ne bi podpirali držav članic, ki so se pridružile v letih 2004, 2007 in 2013. Torej, ali boste za vse uvedli enako financiranje? Äh, äh, Hvala lepa, gospod komisar. Pravite, da gre za to, da želite neko novo skupno kmetijsko politiko. Komisija definira cilje, država članica pa se loči, kako doseči te cilje. Prej ste že uh, rekli, da ste cilje doslej ravno tako opredeljevali vi. Torej, cilji so bili opredeljeni, so pa bili doseženi. Zdaj imamo nekaj novost, novosti v zvezi z drugim stebrom. Države članice se odločajo, kakšne programe bodo začele. Pri zeleni uh, komponenti eh, se države članice lahko dokaj naširoko same odločajo, uh, tukaj je potem problem s skladnostjo. Imamo pa še druge težave, podnebje, eh, okoljske, eh, podneb, eh, potem težave v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. Potrebujemo nek osnovni standard in tega ne moremo prepuščati prosti voli držav članic. Vse skupaj lahko deluje, če opredelite točne cilje, če imamo dobre kazalnike, dobre spremljanje in uh, sistem sankcioniranja. No, mislim pa, da je vse skupaj tudi uh, lahko takšno, da se popolnoma razvodeni, tako da na koncu sploh ne bo nobene reforme. Uh, um, um, Gospod Bran, hvala. Gospod komisar, opravičujem se, ker sem prišel pozno in zamudil vaš uvodni nagovor, sem pa bil dva sestanka više in predsedoval sestanku o gozdarstvu in kmetijstvu. 9 odstotkov evropskega zemljišča zemljišč za to pokriva, to zajema tudi veliko CO2-ja, prispeva k zdravemu življenju in zdravi hrani. Tukaj imam tudi dokument, predložil vam bom dokument in kmetijstvo, gozdar, kmetijsko gozdarstvo um, in njegova pomembna vloga za Evropsko unijo sta v njem dobro opisana. Povedali so mi, da Bruselj ne bo več določal, koliko dreves mora biti na kmetijskih površini na hektar. Zelo vesel sem, da to slišim in v Old Hacku bi vam z veseljem kupil vrček Guinnessa, da se bova lahko pogovorila o tem, ali je ječmen proizveden na takih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 Hvala, gospod komisar. Cenimo dokument, ki ste ga predložili. Hvala za podporo kmetom. Zelo pozorno sem poslušal predstavitev poglavja o neposrednih plačilih. Pravite, da je to varnostna mreža za kmete. Ali lahko poveste kaj več o linearnosti neposrednih plačil? za države članice. Sklicevali ste se tudi na Junkerjev govor in na enakost med vzhodom, zahodom, severom in jugom. Mislim, da bi SKP morala zmanjšati razlike, ampak vprašanje je, bi morala ali mora zmanjšati razlike. Skrbi me namreč linearnost neposrednih plačil med vzhodom in zahodom Evropske unije. Trg je pa isti. In ne glede na to, kako gledamo neposredna plačila, če so navzgor omejena ali ne, pomembno je, da imajo pri neposrednih plačilih kmetje isto izhodišče, kajti oni so vsi udeleženi na enotnem trgu. Ja, vam, po pierwsze pod wspólne unijne cele. Czy was nie moty, mam tudi ja jedno pytanie. Skupne cilje imamo. Države članice bodo odgovorne za to, da bodo pripravile strategijo, s katero bodo izvajale svoje cilje te strate, te, to strategijo ali te strategije bo komisija potem odobrila. Kakšna bodo merila ali bomo imeli kakšna navodila, kaj bomo morali določiti v teh strateških načrtih, zato da se bodo potem te strategije enako obravnavale. Seveda, vsako stvar lahko še poglobimo, ampak proces moramo začeti zdaj. In potem, gospod komisar, vaše vprašanja povezana s trgom, stabilnostjo trgom, krizo ter prihodki, mislim, da o teh stvarih niste veliko govorili. Potem je tukaj še problem zunanjih okoliščin. Vse to oblikuje in vpliva na našo SKP. Nova SKP se bo izvajala od leta 2021, torej tri polna leta še imamo. Do takrat bomo imeli ob, omnibus, ki bo že poenostavil nekatere stvari za kmete. Tako da bo SKP nekako lažje prebavljiva. Vsi smo govorili, da hočemo učinkovito, trdno in močno SKP. SKP ni samo denar, ampak bodimo odkriti, kako bomo zapolnili vrzel po, brez, po brexitu, odkot bomo dobili denar. Kmetom moramo povedati, da bo denarja manj pa da ne omenjam tukaj še novih izzivov. E, morda se bodo novi izzivi financirali iz kohezijske politike. Ampak vrzel v proračunu zaradi Brexita, to je nekaj, kjer bo treba nekaj narediti. Proračunske posledice Brexita ne bodo samo denarne imamo skupni trg in druge stvari, o katerih bo treba odločati na evropski ravni. Zato mislim, da bi vrzel v proračunu zaradi Brexita lahko zapolnili z denarjem držav članic. Torej, tako, da se to ne bi financiralo preko EU, EU, ampak preko proračunov držav članic. Ampak samo do te mere, da se zapolni vrzel v proračunu zaradi Brexita. Seveda moramo ohraniti našo konkurenčnost in se izogniti taki situaciji, da bi bogate države morale dajati več kot revnejše. Ampak mislim, da je tukaj kar nekaj zelo zanimivih vprašanj. Ali verjamemo in upamo, ali upamo, da bo svet v resnici podprl, okrepil proračun za kmetijstvo. Hvala, <laughs> se upravičujem, tudi o težkih stvarih je treba govoriti. Komisar, izvolite. Hvala. Hvala, predsednik. Hvala tudi vsem, ki ste spregovorili. Prvič, kot komisar zaenkrat še ne morem govoriti o proračunskih posledicah. Treba bo pač počakati na predlog komisije. Tako pač trenutno je. Res si želim, da bi s vedel več o tem, ampak stvari še niso odločene. Številni so spraš ste spraševali, kaj bomo naredili zaradi finančne situacije po Brexitu. 10 do 12 milijard evrov na leto manj prispevka v evropski proračun z, zaradi Brexita. Mogoče bi države članice lahko prispevale več kot en odstotek BND-ja mogoče bi lahko imeli svež denar za migracije in obrambo. Tretjič, lahko bi imeli kakšne druge načine pridobivanja lastnih sredstev in če vse to ne bo uspelo, če ne bomo imeli dodatnih prihodkov, potem bomo morali zmanjšati odhodke to je čista resnica in jaz pripovedujem kmetom in kmetijskim organizacijam in vsem, ki me hočejo poslušati, da je taka realnost. In tukaj to ponovno ponavljam. In uh, upam, da boste v vaših državah lobirali za SKP in kmetijsko politiko. Ena tretjina evropskih premijejev, torej premijejev EU, je v zadnjih mesecih ravno to že počela. Gospod De Castro in drugi ste govorili o obvladovanju tveganj in o obvladovanju kriz. To je zelo pomembna tema. V omnibusu je bilo upravljenega veliko dobrega, kar eh, narejenega za to, kako bi zagotovili stabilne prihodke, kako bi naredili ta poklic bolj atraktiven, kako bi dali več moči proizvajalskim organizacijam in eh, tudi eh, zadeva povezana s konkurenčnim pravom, je zelo pomemben kompetenc. Hkrati je treba tudi zagotoviti zavarovalne produkte, zato da bo to kmetje lahko sami se uh, hitreje in lažje soočali s krizami. To so stvari, ki smo jih že uspešno rešili in čestitam vam za to in zahvaljujem se vam za to ampak ne morem povedati, kaj se bo zgodilo z rezervo za krize. Ne vemo, ali bomo imeli poseben sklad za krize znotraj SKP ali zunaj tega. Strinjam pa se, da bomo potrebovali sredstva, da bomo potrebovali poseben sklad za to, da se bomo lahko odzivali na krize. In potem, um, um, ne vem, suše v Italiji, na portugalski Španiji ali poplave uh, v skandinavskih državah, res je, mislim, da bomo morali zagotoviti solidarnost, ko bo prišlo do krize in um, to smo že uspešno naredili v programu za razvoj podeželja, ko smo pomagali regijam, ki so jih prizadeli potresi. Uh, pred kratkem sem bil na Portugalskem in uh, takrat je dva dni deževalo. Uh, vem, da ne moram zahtevati lepega vremena, ampak eh, priznam pa, da je eh, vseeno na portugalskem suša velik problem in s portugalskim ministrom sva se pogovarjala o tem. Vi ste rekli, da že šest mesecev na portugalskem ni deževalo, ampak jaz sem bil tam in uh, takrat je padalo. Potem konkurenčnost in notranji trg. To sta zelo pomembni temi. Zagotoviti je treba kontinuiteto zaščite, ki jo trenutno zagotavlja notranji trg. In, in to bomo tudi imeli v SKP in stvari bomo tudi poenostavili. In potem konvergenčnost in proračunska vprašanja. Več denarja bomo imeli v proračunu, več bomo lahko dosegli na področju konvergence. In to eh, je bilo eh, storjeno tudi na portugalskem. Vendar države članice, pa tudi tudi poslanci v Evropskem parlamentu, bodo morali sprejeti odločitve v zvezi s proračunom. Več, ko bomo lahko naredili v, eh, na področju konvergence, eh, bolj bom vesel, ampak zato bomo potrebovali dovolj sredstev in seveda bodo imele države članice različna mnenja o tem, kako to doseči. In potem vprašanje v zvezi s podporo mladim kmetom. Naš generalni direktorat je bil šampion na tem področju številna leta in Eh, res si bomo prizadevali za to, da bi bolj podprli obno, obnovo generacij. Ampak ljudje, ki so aktivni v kmetijstvu, eh, se starajo, upokojili se bodo, vendar pa menimo, da bo naš novi model dosegel te cilje in potem novi sistem. Nekatere ta novi sistem kar skrbi in razumem, zakaj nekateri, tega, eh, nekateri ljudje izven te dvorane tega niso razumeli. Ampak eh, najprej bomo imeli predhodno oceno, da bodo države članice ugotovile, kakšne so potrebe, da bomo določili cilje in potem kako jih doseči. In to bo vnaprej določeno v osnovnem aktu. Predsednik je vprašal, kakšna bodo merila. Opisana bodo v osnovnem aktu in tam bodo nevezane pomoči, vezane pomoči, podpora za naložbe in eh, vse, kar bo v, v strateškem načrtu, bo odobrila komisija. Komisija bo skrbela za to, da bo to skladno z evropskimi cilji, skladno s cilji države članice in da je to eh, koherentno z različnimi vidiki. In to je tisti bistven element skupne kmetijske politike celotna ideja je v tem, da bomo dobili več informacij od kmetov in od držav članic za to, eh, kakšne odločitve želijo sprejeti. In s tem bodo imele države članice več subsidijarnosti. In eh, tako, države, kot je povedala gospa Magines, države članice bodo imele več besede pri tem, kaj želijo narediti. Države članice se bodo eh, sestajale z Evropsko komisijo In eh, vi se, eh, gospod Smit, vi se redno sestajate z ministri za kmetijstvo in ja, eh, tukaj bomo imeli struktur, strukturiran pristop za to, da bomo obravnavali te evropske teme. Vem, da ne bo vedno gladko, da bo šlo včasih bolj težko, ampak um, takšna je pač subsidijarnost in v Nemčiji mogoče tak sistem že precej poznate, kaj ti vi prenašate odgovornosti na druge ravni. Mogoče kaj podobnega ostaja tudi v drugih državah članicah. Potem številni ste govorili o zeleni komponenti. Kaj bomo s tem naredili? Znebili bi se obstoječega sistema, hkrati pa bomo imeli više okoljske in podnebne rezultate. Kako bomo to naredili? Imamo več vrst navskrižne eh, eh, pogojenosti in drugih stvari v tem sistemu in ti se med sabo prekrivajo. In osnovno označevanje je včasih tudi nejasno in zato bomo z državami članicami poskušali stvari pojasniti. Države članice bodo določile posebne pogoje, ki so najboljši za kmete in eh, za naprimer ekološka območja. In potem bo ena vrsta zahtev za neposredna plačila, ena pravila za kmete. Eh, pravila nadzora in tako naprej. Uporabljali bomo moderne tehnologije, satelitske tehnologije, ki bodo zmanjšali breme ljudi, eh, torej ljudem ne bo več treba iti preverjati eh, na teren. Torej, tehnologija, tehnologija bo po letu 2020 res veliko pomagala. Države članice bodo potem morale določiti tisto osnovo, za nadaljne ukrepe. Trenutno imamo dve vrsti nadzorov na ravni Evropske unije in držav članic. Zdaj to želimo racionalizirati in zmanjšati število inšpekcij in kontrol. To naj bi se zmanjšalo z petih odstotkov na en odstotek. Pomagali pa bi si s tehnologijo. In želimo biti tudi ambiciozni, eh, kar se tiče okolja in podnevja. Določili bomo cilje, Prosili bomo države članice, naj nam predstavijo svoje cilje in komisija jih bo odobrila. Potem sem veliko krat slišal, da ukrepi, ki jih določa Brusel, ne prinašajo rezultatov za okolje. Zato moramo narediti več, bolje obravnavati naprimer travišča, um, biotsko raznolikost in tako naprej. Države bodo pripravile načrte, komisija bo to preverila, potem pa bo tudi preverila izvajanje, da res vsaka država članica prispeva svoj delež. presenetilo me je to, ko je gospod Kužmijuk rekel, da bi bilo dobro, da bi več sredstev lahko prenesli iz kohezije v, um, za kmetijstvo. Uh, <laughs> vesel sem, da to slišim. To sta dva največja izdatka v evropskem proračunu uh, in, in vedno obstaja nekakšna tekma, ampak me pa veseli, da to slišim, kar ste ravno kar povedali. Potem pravična porazdelitev plačil. Številni ste o tem govorili, gospod Flanagan in drugi. V dokumentu imamo to tam na začetku, ampak ker je to proračunsko vprašanje, ne moremo neposredno citirati številk, ampak vidite, kakšen v kakšno smer gremo, degresivnost plačil, zgornja meja plačil, eh, prerasporeditev za majhne kmetije in tako naprej. Ampak to bosta morala urediti so zakonodajalca, zdaj kaj bo obvezno, kaj ne in tako naprej. In seveda vse bo odvisno od proračuna. Potem pristop usmerjen v cilje. Ja, tudi tega želimo več. potem smo slišali govoriti o dobrobiti živali. Velika sprememba je za kmetijsko politiko, da prizna, da je dobrobit živali pomembna tema in pač poskušajmo uporabiti rez, različne rešitve za to, da bi stanje izboljšali. In še ena stvar. Vsi cilji bodo določeni na evropski ravni in vse strateške načrte bo komisija odobrila. To pomeni, da kmetijska politika ne bo ponovno nacionalizirana. In eh, strinjam se tudi, da moramo paziti, da ne bo prišlo do pretiranega prenosa zakonodaje v zakonodajo države članice. Tega je že zdaj veliko, ampak v prihodnosti bomo morali biti bolj aktivni, da bomo odpravili nepotrebno birokracijo, s katero se spopadajo kmetje. In komisija bo v tem v prihodnosti imela aktivnejšo vlogo. To je tudi med našimi cilji. In kaj se bo zgodilo, če cilji ne bodo doseženi? E, razvili bomo sistem sankcij, povezano pa bo to z denarjem. Če po določenem številu let cilji ne bodo doseženi, bomo imeli nekaj podobnega kot sedanji ukrepi, ko je treba ustaviti plačila. Države članice bodo pač morale uresničiti cilje, o katerih smo se skupaj dogovorili. Samo tako bodo davkoplačevalci sprejeli naše politike in samo to se nam zdi smiselno. Tukaj tudi, eh, če zdaj govorimo o migracijah, ne pomeni, da bomo imeli več denarja iz kmetijstva za migracije. To ne pomeni nujno, da bomo denar iz evropskega proračuna za kmetijstvo usmerili v Afriko. Imamo uh, različne projekte, kako EU in Evropska investicijska banka sodelujeta za to, da pomagamo v partnerstvu nekaterim državam v Afriki. Nekaterim pomagamo pa ne toliko, kot bi morali za to, da bi odpravili problem migracije. Ta problem bo samo še naraščal, če ga ne bomo rešili zdaj. Kmetijstvo je podcenjeno glede na to, kakšno vlogo lahko ima pri odpravljanju razlogov za migracije. 60 odstotkov gospodarske dejavnosti v nekaterih državah v Afriki je povezane s kmetijstvom, predvsem eh, kmeti in ženskami v kmetijstvu. In torej eh, s tem bomo pomagali Afriki in Evropski uniji naenkrat, kajti tako bodo ljudje lahko sami pridelali hrano in nahranili ljudi. Kar se tiče teh vprašanj nedoseganja ciljev, se bo komisija pogovarjala z državami članicami, podobno kot imamo zdaj to za programe za razvoj podeželja. Države članice morajo prevzeti odgovornost za regije. In potem premiki denarja med stebri. Ne, predvidevamo, da bi unesli kakšne velike spremembe, ampak um, odvisno je tudi, iz kakšnih razlogov bi se za to odločili, če bi, to, če bi to naredili zaradi okoljskih ali podnebnih razlogov ali uh, kmetijsko-živilskih razlogov in tako naprej. In potem, kar se tiče subsidijarnosti in drugih vprašanj v zvezi s tem, upam, da sem vam že odgovoril na to in vas tudi pomiril. In kar se tiče sofinanciranja mislim, da bi to lahko bil zelo sporen predlog, če bi sofinancirali prvi stebr. To je bil del dokumenta um, o razmisleku, ampak o tem bodo morali odločiti države članice v, in seveda tudi Evropski parlament v zvezi eh, s tem, kako bomo financirali SKP v prihodnost. Iz številk v tabelah boste videli, kdo so neto zmagovalci in kdo so tisti, ki bodo kaj izgubili in eh, seveda v zvezi s tem se ne boste vsi strinjali. Potem bomo razvijali tudi tržna orodja za prehransko verigo. Eh, leta 2013 smo se veliko pogovarjali o nepoštenih trgovinskih praksah in zdaj, naprimer, imamo priložnost, da uravnotežimo vlogo kmeta v verigi preskrbe s hrano in upamo, da bomo leta 2018 vam predstavili tak predlog, ki bo pomagal in da bomo predlagali tudi tržna orodja za obravnavanje kriz in za obvladovanje tvegan. Seveda, z veseljem bi vam lahko uh, povedal še kaj več, ampak tukaj sem odvisen od kolegov, tukaj sem trenutno sam, čeprav uh, sredstva v proračunu za kmetijstvo predstavljajo 38 odstotkov. Predlog je zdaj samo en del enačbe, ampak države članice bodo morale sprejeti odločitev in zelo pomembna odločitev bo v zvezi z vrzeljo v Evropskem parlamentu v Evropskem proračunu, ki jo bo treba zapolniti zaradi Brexita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 vedno smo zagovarjali naše stališče v odnosu do drugih generalnih direktoratov in to bomo tudi še naprej počeli. Eni so, nared, eni so trdili, da nismo dovolj eh, zapisali v tem dokumentu, kaj bomo naredili v zvezi z obladovanjem tvegan in kriz, ampak eh, to smo zapisali v, na stranih 17 in 18, ampak ta. Eh, zdaj bomo morali še veliko dodati in veliko dobrega je bilo upravljenega tudi v omnibusu in eh, ravno zato, da bi izboljšali orodja za obvladovanje kriz in tveganj. In uh, gospa McGuinness, mislim, da imajo inovativni instrumenti tudi uh, določeno vlogo. Na ta način želimo državam članicam omogočiti uh, prožnost pri izvajanju eh, inovativnih ukrepov. Na ta način lahko izpolnijo eh, tudi okoljske kriterije, ki smo jih eh, zastavili. Torej, to daje državam članicam prožnost in Evropska komisija seveda želi, da države članice izvedejo cilje, dosežejo cilje, Eh, in sicer eh, brez kakršnega koli olepšavanja. Mislim, da bi to bil eh, najboljši način, da, dokaz, da dokažemo, da načrt Evropske unije dobro deluje tudi na regionalni ravni. Vem tudi, kakšne razlike so obstajale pri definiciji aktivnega kmeta v zadnjih pogajanjih ljudje, eh, ki obdelujejo zemljo, eh, ostajajo naša prioriteta, ne pa tisti, ki vlagajo v eh, kmetijske površine. In tukaj se želim prav posebej osredotočiti na mlade. Govoril sem že o določanju zgornjih mej, gospod Flanagan, ampak če bi bilo določanje zgornjih mej zavezajoče, Torej, če se so zakonodajalca odločita, eh, da eh, bo eh, to zavezojoča zakonodaja, potem bo seveda vpliv imela tudi Evropska komisija in morali bomo zagotoviti izvajanje. Nadomestila so pri tem zelo zapletene vprašanje, ampak to bomo vsekakor pregledali v okviru agende, ki smo si jo zastavili. Potem pa agencije eh, proizvajalcev, seveda eh, želimo pomagati organizacijam proizvajalcev, eh, želimo jim zagotoviti več moči. Poleg tega ste omenili tudi bolj pravično porazdelitev plačil. Um, ogledati se moramo, kaj lahko dosežemo z zakonodajo, kako uh, bo vse to vplivalo eh, tudi na proračun. Ne morem vam odgovoriti na to vprašanje, kajti eh, ne vem, kakšen bo proračunski vpliv, ampak želim zagotoviti sredstva eh, kmetom in to je moja prva prioriteta. Trenutno imamo prostovoljne scheme, na katerih lahko gradimo prihodnost. Žal mi je, da gospoda uh, Farana ni tukaj, uh, eh, kaj ti podal je uh, komentar, uh, da nadomeščam tiste, ki so storili samomor uh, z uh, priseljenci. Na to spoh ne bom odgovoril. Eh, sodelujem tudi v prostovoljni organizaciji, ki pomaga eh, družinam, ki so izgubile svojce eh, zaradi samomora. Torej, mislim, da res eh, ni potrebno odgovarjati gospodu Farando in da moramo upoštevati eh, težaven položaj družin. No, se strinjava glede tega odlično, gospod Flanagan. kako bomo imeli eh, cilje in kazalnike, ki bojo dejansko delovali, kako bomo dosegli naše cilje. Eh, trenutno pripravljamo eh, kazalnike za uspešnost, kazalnike eh, za rezultate in tako bomo določili, eh, ali so države članice zares dosegle cilje. Trenutno eh, to delo poteka in ko boste pripravljali zakonodajni predlog, bomo zagotovo že imeli več informacij. Okoljske nevladne organizacije se konstruktivno udeležujejo naših posvetov, torej prvič je več sodelovanja med deležniki Eh, na kmetijskem področju. Mislim, da okoljske agencije sedaj eh, priznavajo, da so kmetje tisti, ki eh, na terenu izvajajo okoljske ukrepe. Kmetje varujejo oziroma so varuhi okolja in mislim, da so organizacije za varstvo okolja to sedaj tudi spoznale seveda pa velik izziv predstavlja ohranjanje ekosistemov in izvajanje ukrepov na tem področju. Dame in gospodje, konvergenčnost je vsekakor zelo pomembna, to pa bo tudi zelo kontroverzna tema, to je že odnegdaj bila kontroverzna tema ampak mislim, da uh, moramo eh, postopoma napredovati v smeri izravnave plačil, uh, kajti uh, če uh, želimo doseči ta cilj, uh, potem si moramo za to prizadevati. In eh, če boste zagotovili več eh, sredstev skupno kmetijsko politiko iz Bulgarije ali pa od kjerkoli druge, eh, potem bi vam zagotovo bolj velikodušno namenil sredstva, ampak besedo morajo imeti tako neto plačnice, kako tudi neto prejemnice in to zagotovo ni lahko vprašanje. Nikakor to ni preprosto vprašanje. Ne moremo tleskniti s prsti in pričakovati rezultatov čez noč. Potekala bo politična razprava in videli bomo, kakšen bo rezultat te politične razprave. Skupna kmetijska politika pa je pri tem eh, ključnega pomena. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. ta obubuka bi bila to solidna in dobro dofinancovana v PR. Najlepša hvala. Seveda zato potrebujemo dobro financirano skupno kmetijsko uh, politiko predstavitev eh, sporočila eh, komisarja v našem odboru je za nas eh, seveda tudi politično gledano zelo pomembna in seveda cenimo, da ste prišli, gospod komisar, da ste našli čas. In da ste sodelovali pri tej izmenjavi mnen. Sedaj mislim, eh, da si moramo ta dokument podrobno ogledati. Veliko vprašanj je bilo namreč zastavljenih. Mm, ne vem, kakšna bo dinamika sprememb v Evropi, kaj nas čaka v prihodnosti. Kakšni zakonodajni predlogi nas bodo čakali v prihodnosti. Pomembno pa je, da se zauzemamo za skupno kmetijsko politiko, eh, da lobiramo tudi pri novih vladah, da bi vzpostavili eh, dobro ozračje podpore za skupno kmetijsko politiko, tudi ko bo šlo za eh, sredstva v proračunu. Prepričan sem, da bomo imeli eh, priložnost zastaviti tudi vprašanja pri eh, naši seji z komisarjem za proračun. Mislim, da nam bo to uspelo še pred eh, prazniki. Ponovno se bomo sestali. Eh, ob 15. Eh, uri v ponedeljek. Hvala, hvala vsem, ki ste nas spremljali prek spleta, hvala vsem, ki ste bili tukaj, hvala lepa vam, gospod komisar. In zahvaljujem se tudi vsem gostom, ki so prišli in tudi vsem gostom iz drugih inštitucij za veliko zanimanje, ki ste ga pokazali za to temo in želim vam prijeten večer. Thank you.